nekaj odgovorov. Vsekakor vam zagotavljam, da smo pozorni eh, na to vprašanje in tudi na eh, področje raziskav. Najlepša hvala, gospod komisar. Ob zaključku razprave smo dobili resolucije ALDE, resolucijo zelenih, resolucijo EFDNGL in resolucijo socialistov in demokratov. Glasovanje o tem bo potekalo jutri ob 11.30. Eh, torej, razprava o tej točki dnevnega reda je s tem zaključena. Zdaj pa prehajamo na zadnjo točko današnjega dnevnega reda. To so enominutni govori v skladu s 150. členom poslovnika. Prvi govornik je gospod Skilakakis. Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω εκτάκτως με την Αίγυπτο. Najlepša hvala. Začel bi z Egiptom, to sicer ni bilo predvideno. V bližnji prihodnosti bomo morali mobilizirati službo za zunanje delovanje, zato da bo zaščitila civilno družbo v Egiptu, da bo ščitila pravice manjšin in da se zasliši, zaš, zaščiti tudi institucije, kot je naprimer patriarhat v Aleksandriji. Ampak zdaj povsem o drugi temi, eh, kriza za odpadki. E, imamo sicer zelo stroga pravila, ampak proti nekaterim državam teče postopek za ugotavljanje kršitev prihaja tudi do čezmejnega odlaganja odpadkov. Po načelu ne na mojem dvorišču se številni eh, odpadki eh, nezakonito odstranjujejo. Torej potrebujemo nadaljne ukrepe, potrebujemo širšo pristojnost Evropske unije, eh, več vpliva na države članice in komisija se mora tega lotiti, ko bo oblikovala zakonodajo leta 2012. Najlepša hvala. Naj vam povem, kakšne so razmere v Romuniji in kako prihaja do kršitev temeljnih človekovih pravic strani države. Gospod Lesko, član opozicije, je pridržan, bil je aretiran in trenutno v Romuniji se oblast uporablja na nedemokratičen način. Eh, oblast izkazuje nespoštovanje do državljanov. Ljudje se podajo na ulice, organizirajo demonstracije in rada bi vas opozorila na te zlorabe. Vlada je namenila 10 milijonov evrov za orožje, s katerim zatira ljudi. V Romuniji imamo diktaturo in če ne bo nobenih ukrepov ali sankcij, ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Pritožujemo se torej zaradi eh, takih eh, kršitev, namesto da se eh, pogovarjamo o Egiptu, bi morali govoriti o Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod Kazak. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi in kolegi. Težave proizvajalcev tobaka v Bolgariji so pripeljale do velikih napetosti v določenih regijah države. Prišlo je do masovnih protestov. Več kot deset tisoč ljudi je sodelovalo v teh potre, protestih. Vse to pa je povezano z ustavitvijo državnih subvencij za proizvodnjo tobaka. 17 držav članic proizvaja tobako eh, in v vseh teh državah eh, so proizvajalci deležni subvencij. Bolgarija je edina država, eh, kjer to ni mogoče. 67 eh, milijonov evrov eh, Eh, je namenjenih za subvencije. Eh, te subvencije so že bile razdeljene, vendar pa proizvajalcev niso dosegle. In mislim, da je to zelo nevarno. Gospod Tremopolos, najlepša hvala. Očitno obstaja precejšnje soglasje glede. Eh, izjave predsednika Buska o priznanju genocida nad Romi med drugo svetovno vojno, eh, ki so ga zakrivili nacisti. Eh, Romi so najdlje zatirana manjšina, ampak vprašanje je, kako politike, ki jih skupaj sprejemamo, se uresničujejo. Eh, govorimo o e, strategiji za Rome, ki so podprle številne države, članice in mislim, da enostavno ni spremljivo, da e, tukaj ne oblikujemo e, nadaljnih pravil. Gospa Reding se je e, zavezala, da bo do decembra 2010 e, oblikovala nove predloge, ki pa jih še nismo dobili. Naslednji govornik je gospod Pejopo. Čopo? Herr Čopo? Auch wenn ich nicht perfekt. Gospod Čajopo, ne vem, ali sem prav izgovorila. Ja, najlepša hvala. Najlepša hvala. Večkrat sem v parlamentarnih razpravah govoril o omejevanju emisij toplogrednih plinov, za kar se tako zauzemata Evropska komisija in parlament. Ampak naj vas upozorim na dejstvo, da ima to bistvene posledice za številne industrijske sektorje in da eh, posledično prihaja do preselitve številnih tovarn v države izven Evropske unije. Vendar pa nažalost tega Evropska komisija noče upoštevati. Izvedeli smo, da naj bi eh, še ena eh, velika tovarna iz Nemčije oziroma Polske nameravala preseliti svojo proizvodnjo v nekdanjo Sovjetsko zvezo ali celo v Južno Ameriko. In mislim, da bi Evropska komisija morala ukrepati, kajti očitno na tem področju nima vizije. Gospa Figoredo, eno minuto, ampak res samo eno minuto. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Eh, in sicer je Evropski parlament izrazil svoje ogorčenje v zvezi z obravnavanjem različnih socialnih organizacij, ki se borijo za to, eh, da se brezposelnost in revščina ne bi več eh, širila in ta boj jim otežujejo, čeprav je leto 2010 bilo leto boja proti revščini. In te organizacije igrajo zelo pomembno vlogo pri eh, boju eh, proti revščini, pri umiljenju krize in pri prevečevanju nadaljnega širjenja revščine. Eh, pri tem gre za boj proti revščini in diskriminaciji in želimo pozoriti na to, da so bili podani različni predlogi in Evropski parlament bi moral še eh, naprej kritizirati um, te, ta stanja in te posledice in zagotoviti uh, ustrezne ukrepe. Kolegice in kolegi, pravi predsedojoča, dejansko res samo eno minuto po poslovniku. Uh, Eh, je predvidena ena minuta. Imamo zelo dolg vrstni red. Naslednji govornik je gospod Marinescu. Eh, hvala, eh, gospa predsedojoča. Šengenska skupina je sestavila evalvacijska poročila za Romunijo. Govora je o tem, da Romunija izpolnjuje vse kriterije za pristop. Komisija pa blokira udeležbo parlamenta. Romunija je zahtevala tudi razkritje dokumentov, svet je preložil odločitev. V tej situaciji mislim, da ima Romunija pravico, eh, da Eh, da parlamentu na voljo vsa poročila o pristopanju v šengenski prostor. Ta poročila so eh, edini kriteriji za odločitev o pristopu. Eh, če gre za druge kriterije, to ne ustreza evropskim pogodbam in to, to tudi ni evropski pristop, to niso evropski kriteriji. Romunija izpolnjuje juristične kriterije za zaščito zonanih meja in mora dobiti odgovor, ki so ga inštitucije dolžne države. Najlepša hvala. Naj vas obvestim, da demokracija v, Roma, v Romuniji ni bila nikoli pod takim pritiskom v zadnjih 20 letih. Izvolili smo predsednika eh, poslanske zbornice, eh, ki je ponaredil glasovanje o eh, pokojninski reformi. Eh, Vse to dokazuje, da metode, ki jih uporablja vladna stranka v Romuniji, eh, ogrožajo temelje soboščine in pravice državljanov. Vsi ukrepi, ki jih je vlada sprejela, kažejo, da demokratična liberalna stranka v Romuniji vodi vojno proti celotnemu romunskemu ljudstvu. Ne moremo uh, dovoliti, da se demokratična članica Evropske unije obnaša na nedemokratičen način, samovoljno aretira ljudi in uporablja javne institucije za osebno eh, maščevanje. Zaščititi moramo eh, našo demokracijo in naše pravice in svoboščine. Hvala. Hvala, gospa Harkin. Hvala, gospa Harkin. Eh, gospa predsednica, kot irska poslanka sprašujem in prosim Evropsko unijo, da pravično ravna eh, v nemogoče finančne situacije in na riskem. Seveda moramo prevzeti odgovornost eh, za številne napake, vendar nismo delali sami. Mnoge investicije iz mnogih držav so prišle v irske banke. Vse se je sesulo in irski davkoplačevalci morajo pač plačevati visok davek. Mi ne moremo kar tako vrniti Eh, posojil in eh, vse eh, to vpliva seveda na slab, tako da bo prišlo do slabe rasi. Prišlo je, prihaja do zloma podjetij, brezposelnosti in podobno. In ko je Evropska centralna banka dala milijarde eh, irskim bankam, so Eh, skoraj da iste milijarde zapustile eh, na zadnja vrata Irska, eh, irske banke. Situacija je neznosna in gospod Barroso je rekel, Evropa je del rešitve, tu moramo nekaj storiti. Sedaj pa gospod Doc. Gospa predsednica. Prejšnji teden v mojem volilnem okrožju so uh, teroristi uh, sprožili dve, uh, uh, banki, dve bombi v uh, Belfastu. Na srečo uh, ni prišlo do smrtnih uh, žrtev. Uh, pravočasno so odstranili uh, bombe. Uh, cilj uh, teh bomb so bili policisti. Eh, gospa predsednica, eh, ti napadi eh, ne pridejo v novice v Združenem kraljestvu, pa tudi ne v Evropi. Dejstvo je, da smo naredili nekaj napredka na Severnem Irskem, vendar še vedno so taki, ki so proti temu napredku. In, Imamo tudi delovno skupino, eh, ki se ukvarja s tem eh, in pozdravljam to delo in pomembne so tudi pobude iz te hiše. Eh, hvala lepa. Naslednji je gospod Šogor. Gospa predsednica. Slišali smo mnoge pripombe o mačarskem predsedstvu. Nobena kritika ni bila namenjena programu predsedstva. Nekateri so bili zaskrbljeni zaradi zakonodaje o medijih in tudi komisija je že poslala svoje pripombe eh, mačarski vladi. Mačarska vlada je izrazila pripravljenost, da spremeni zakonodajo, da spremeni zakon o medijih. Ne vem, zakaj ni bilo uh, istega protesta pri eh, slovaškem eh, jezikovnem eh, zakonu, ki je predvideval kazni za osebe, ki uporabljajo materinščino. Torej, zakaj ni bilo pravzaprav te kritike, ko so kršili pravice mačarske manjšine? Um, v eh, svetu eh, je eh, preproga, ki kaže Mačarsko pred 150 leti. Ta preproga je samo nek simbol naših tradicij. Hvala lepa, gospa predsednica. Torej, imeli smo uh, nacionalni dan epilepsije. Milijoni uh, trpijo zaradi epilepsije. Na škotskem je 39 eh, tisoč oseb uh, epileptikov. Uh, 19 tisoč oseb se vsak dan boji napadov in če vse to preračunamo na Evropsko unijo, to pomeni seveda, da je število teh ljudi eh, eh, velikansko. Mi potrebujemo eh, specializacijo neurologov za epilepsijo. 14. februarja pozivam parlament naj pomisli na epilepsijo in Mi bomo sprejeli uh, tudi dva strokovnjaka za epilepsijo tu, tukaj in upam, da jih boste tudi vi sprejeli. Hvala lepa. Naslednji eh, je gospod Šegedi. Eh, eh, gospa predsednica, drage kolegice in kolegi, najlepša hvala. Naj povem nekaj o. o, o zadevi na eh, mačarskem eh, in eh, na mačarskem velja teritorijalna samouprava in vsi imajo pravico do avtonomije. In naj spomnim tudi vse, da je samo odločba eh, tudi. Eh, eh mednarodno priznana uh, Eh, pravica ene manjšine imajo pravico do avtonomije, druge pa ne. Naprimer, eh, baski eh, so upravičeni do tega, drugi pa spet ne. Če Če pač ne podpremo vseh avtonomij na isti način, nismo uh, evropejci. Gospod Kelly. Najlepša hvala. Naj povem, da eh, so svobočine, eh, velika vrlina Evropske unije, svoboda eh, gibanja, svoboda zaposlovanja. Nimamo svobode zaposlovanja, ker ne prihaja do vzajemnega priznavanja kvalifikacij. Nekdo, ki prihaja iz Italije, lahko potrebuje do 9 mesecev, da dobi dovoljenje za delo na Irskem. Potrebno je torej tukaj oblikovati nek koristen model v Evropi, sploh če želimo kdaj dejansko zagotoviti e-zdravstvene storitve. E, zato je nujno potrebno zagotoviti vzajemno priznavanje kvalifikacij, sicer ne bomo napredovali. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Tanasesku. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice zloraba oblasti, ki smo ji pogosto priča eh, strani romunske vlade, kaže, da država vstopa v temno obdobje svoje zgodovine. Kljub temu, da imam demokratično ustavo, eh, so. Eh, določbe te kršave, te ustave kršene. Eh, delitev oblasti je zlorabljena predsednik vsak dan zlorablja svoje pooblastila, želi uničiti opozicijo in zadušiti kakršne koli glasove opozicije, kot predsednik vlade eh, zatira vse alternative svoje vladi. Ne moremo preprosto zanemarjati tega, kar se dogaja v Romuniji. Države članice tega ne bi smele enostavno spregledati. Jasno je potrebno povedati, kaj se dogaja v Romuniji in ne smemo si dovoliti, da bi nas zavajala po pojasnila tistih, ki so na oblasti v Romuniji ali njihovih zaveznikov. Dejstvo govorijo sama zase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 Predsednik je bil v Romuniji, podprl je novo vlado in rad bi povedal predsedniku, da parlament v Romuniji nima nikakršnih koli pooblastil. Vse zakone sprejme vlada. E, tudi vlada pa pravzaprav nima nobene moči, se predsednik sam imenuje ministre in najavlja, da so potrebni nujni in pomembni ukrepi v državi uh, vse krivce nasprotovanja uh, se pošilja v zapore, medtem ko se dejanske storilce kaznjivih dejanj pod pretvezo izpušča iz zaporov. Potrebujemo torej izjavo za javnost predsednika Buska v zvezi s tem. Najlepša hvala. Evropski parlament sprejema svoje resolucije in verjetno domnevate, da se sprejemajo zato, da se bodo uh, uresničevali, ampak očitno latvijska vlada ne bo, resol, ne bo uresničila resolucije, ki je bila sprejeta 11. marca. Ta resolucija jasno pravi, da je potrebno vsem stalnim prebivalcem Latvije omogočiti udeležbo na lokalnih volitvah. Ali bo Latvija uresničila eh, to zavezo? Eh, lahko bi uporabili uh, katerega od pregovorov, uh, da se bo to zgodilo, ko bodo leteli prašiči ali ko bodo jastogi sprezali na vrh uh, hribov. Ampak preden se karkoli od tega zgodi, moramo ustaviti to diskriminacijo 350 tisoč prebivalcev Latvije. Dank. Najlepša hvala. Kot naslednji ima besedo gospod Enčijo. Ja, hvala, gospa predsedojoča. E, ta hip doživljamo stvari, ki bodo spremenile zgodovino Severne Afrike. Diktatorski režimi ne morejo ostati na oblasti in želimo pozoriti, da obstaja oblika diktature tudi v državi, ki velja za demokratično, v Romuniji. Vedno obstaja domneva nedolžnosti. Ne smemo nekoga kar tako obsoditi, ampak ta načela v Romuniji ne veljajo več. Eh, tudi ne veljajo za tiste, eh, ki ta hip vladajo, gospod Basesko, na primer, je pet mesecev pred eh, priprtjem rekel, da je bil nekdo prijet, gospod Basesko odloča, kdaj bo kdo koga prijel. Sedaj pa gospa Krecu. Sie haben kein Mikrofon, Frau Kollegin. Ja, ja. Äh, Mikrofon geklutschen. Äh, eh, hvala, gospa predsedujoča. Želim opozoriti na preganjanje politične opozicije v Romuniji. Eh, vedno večji pritisk se izvaja strani vlade in varčevalni ukrepi eh, gredo zelo daleč, imajo eh, velike posledice na življenjski standard. Vlada eh, hkrati sprejema protidemokratične ukrepe za to, da se lahko ohranja na oblasti. Član opozicije je bil prijet, eh, to je resna eh, grožnja. Eh, hkrati pa državni proračunsko rišča klientela, eh, ki je blizu vladi. Obstaja socialno protestno gibanje, ki ga želim podpreti. To je protest z operavnanje vlade proti sindikatom in opoziciji. Eh, s tem se kršijo človekove pravice v Romuniji. Eh, hvala, gospod kolega pero quería compartir con, con ustedes. Eh, hvala, eh, Želim povedati naslednje. Eh, pred kratkim je bil v Španiji podpisan ekonomski socialni pakt med delodajalci in sindikati. In na ta način je Španija pokazala, da eh, je ob teh velikih težavah pripravljena močneje sodelovati. Eh, to je edinstveno v tej ekonomski krizi in kaze, eh, da eh, je mogoče odgovorno in skupno delovati. In v prihodnje želimo zgraditi močno Španijo. Hvala. Kolega, s tem je zaključena ta točka dnevnega reda. Smo pri koncu našega zasedanja. Jutri ob devetih se razprava nadaljuje.